Začenjamo s to razpravo. Komisarka Kroes, imate besedo. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, z veseljem vas obveščam, da ko smo pristali danes na letališču v Štrasburgu, da sem prejela dobre novice, da je premije Mačarske se strinjal, da bo prilagodil zakon o mediju, tako da bo v skladu s celotnim zakonodajo o medijih in da bo to vključevalo tudi skrbi, ki se nanašajo na listino o temeljnih pravicah. Zagotovili so mi, gospod predsednik in spoštovani poslanci in poslanke, da bodo ti amandmaji sprejeti že na naslednji seji vlade in uh, telesna govorica predstavnika mađarske vlade me navdaja z občutkom, da je bilo to mišljeno resno in da bodo ti amandmaji predloženi potem Evrop mađarskemu parlamentu v prihodnjih dneh. Naslednja področja, kjer so se mađarske oblasti strinjale, da bodo prilagodili zakon, so ta. Prvič uravnoteženo poročanje. Tukaj bodo amandmaji omejili zahtevo po uravnoteženem poročanju na radiodifuzijo radio kot v drugih državah članicah in te zahteve ne bodo veljale več za audiovizualne medijske storitve na potrebo ali na pisne medije poleg tega vsakršne omejitve um, radiotelevizije bodo morali spoštovati tudi načelo sorazmernosti. Komisija pa bo seveda spremljala, kako se to načelo potem tudi prenaša v sekundarno zakonodajo. Omenila sem torej, da so tu štiri področje, kjer bodo sprejeti amandmaji. Drugo področje zadeva načelo države izvora. Uh, amandmaji bodo šli v tej smeri, da bodo tuji, um, da tuji mediji ne bodo, ne bodo več uh, podvrženi kaznim, morebitnim kaznim zaradi um, neščitenja mladoletnikov ali spodbujanja k sovraštvu. Lahko pa se bodo te storitve razširile po mađarskem ozemlju v skladu z direktivo o audiovizualnih audio, audio, medijih. Kaj to pomeni? To mora biti skladno v zakoni tistih državov, državah in te države bodo lahko oddajale programe na mađarskem, ne da bi tvegale finančne kazni strani mađarskih organov. Potem tretje, registracija medijev. Amandmaji naj bi pomenili to, da bodo ponudniki audiomedijskih eh, storitev se registrirali šele potem, ko bodo začeli ponujati svoje storitve. Tudi to je v skladu z direktivo. To pomeni, da bodo ponudniki teh storitev in tudi založniki sedaj eh, opuščeni potrebe po predhodni registraciji pri mačarskih organih. Potem žaljive vsebine, številka štiri. Mačarska vlada se je strinjala, da bo prilagodila to določbo zakona o medijih, ki je zbudila skrb glede pluralizma medijev. Zakon o medijih pravi, da medijske vsebine ne smejo žaliti, niti tako, da se sklicujejo na posameznike večine ali manjšine. In uh, amantmaji bodo omejili to prepoved na diskriminatorno obravnavo. Poleg tega te določbe ne bodo več veljale za ponudnike avdiovizualnih, audio, uh, za ponudnike teh storitev, ki imajo sedež v drugih državah. Gospod predsednik, tesno bomo delovali z mačarskimi oblastmi, da bi zagotovili, da bodo te spremembe dejansko sprejete v mačarsko zakonodajo in da se bodo potem tudi izvajale v praksi. Še naprej bomo spremljali zakonodajo oziroma situacijo, kar je seveda posem jasno. In seveda ni treba podariti, da komisija tudi preverja nacionalne predpise, ki eh, prenašajo direktivo o, o audiovizualnih storitvah v drugih državah članicah in tudi tam bomo izpostavili o, uh, probleme, če jih bomo kje odkrili. Komisija seveda o, uh, se ne boji uporabiti uh, svojih pristojnosti, prav tako se ne bojimo braniti medijske svobode in pluralizma, kjer je to potrebno. In v trenutnem primeru smo, upam, to tudi dokazali. Lahko vam zagotovim, da komisija um, deli skrbi mnogih od vas in tudi delov civilne družbe glede splošnega položaja in situacije medijev v Evropi. Seveda bom pripravljena nadaljne ukrepati, ko gre za zaščito medijskega pluralizma znotraj eh, pristojnosti, ki jih imam in seveda ob spoštovanju načela subsidijarnosti. Komisija ni le dolžna delovati tukaj, temveč smo tudi zelo zainteresirani za pospeševanje dialoga med vsemi zainteresiranimi stvarmi, stranmi in odločevalci na evropski ravni. Spreminjajoča struktura medijske krajine v Evropi predstavlja skrbi za prihodnost, hkrati pa prinaša priložnosti, obenem pa tudi tveganja za medijski pluralizem, ki se ne navezuje zgolj na lastništvo. To je posem jasno potrebujemo pristop za merjenje medijskega pluralizma v širšem pomenu besede, tako da bomo lahko združili pravne, gospodarske in socialne vidike, namesto da bi jih obravnavali ločeno, kot je doslej veliko krat uh, eh, se dogajalo. Zato bom spostavila skupino uh, Eh, večjih zainteresiranih strani, ki bodo potem obravnavali položaj medijev danes in v prihodnje in obravnavali tudi medijski pluralizem v Evropi. Veste seveda, da zelo cenim tudi vaš input, zato bo tudi Evropski parlament. Eh, zastopan v tej skupini strokovnjakov, če boste to želeli. Vse podrobnosti pa bom kmalo tudi objavila. Skupina mi bo potem svetovala glede naslednjih korakov, ki bi jih bilo treba sprejeti glede medijske krajine. In vsekakor sem v celoti zavezana k temu, da konkretno ukrepam znotraj vseh pooblastil, ki jih imam. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa prihajamo do govorcev v imenu političnih skupin. Najprej za e LS, gospod Skurja, dve minuti, izvolite. Si predsedujoči. Gospod predsedujoči, hvala lepa za besedo. V razpravi se oglašam zato, ker je razprava nekoliko sramotna. Komisarka je rekla, da spoh nima smisla imeti te razprave, ker nimamo česa izpodbijati. Vendar, če bi prisluhnili tudi drugim kolegom, ki so se oglasili, bi slišali, da smo večkrat povedali, tudi na zasedanjih odbora, tudi na plenarnih zasedanjih rekli, da bi morali še nekoliko počakati, kajti konec koncev bo mačarska vlada vedno izrazila svojo pripravljenost za to, da se približa zahtevam Evropske komisije ali njenim pripombam. Mačarska je trenutno država, ki seveda predseduje svetu Evropske unije. Zagotovo ta država ni ravno najbolj pripravljena slediti navodilom komisije. Vendar se mi zdi, da je bilo prisotnih tudi kar nekaj ideoloških in političnih elementov, zaradi katerih bi morali organizirati to razpravo že prej. Jutri naj bi glasovali o resoluciji v zvezi s tem, verjetno bi morali biti bolj drzni, verjetno bi morali tudi bolj zaupati v demokratično izvoljene vlade, tudi v mačarsko vlado, ki je bila večinsko izvoljena strani mačarskega prebivalstva. S tako visoko večino, da tej vladi ne bi smelo biti težko doseči soglasje tudi glede svobode medijev. Tako da bi v tem trenutku bilo najbolj koristno, če bi povabili liberalne in socialne kolege, ki so predstavili svoje resolucije, da odstopijo od te hipoteze, da umaknejo svoje resolucije, da ne igrajo klonov in da naj pustijo parlamentu da se ukvarja z realnimi vprašanji in da rešuje realne probleme, s katerimi se sooča evropski državljani. Hvala. Gospod Moraj, za dve minuti, izvolite. Gospod predsednik, naša politična skupina socialistov in, in demokratov seveda pozdravlja napredek na teh štirih področjih uravnotežnega poročanja na čelo države izvora. Seveda te stvari pozdravljamo, to je bilo tudi zapisano v naši resoluciji in to je bil pritisk, ki smo ga izvali na vas, na mađarske oblasti. Tukaj smo želeli videti rezultate. Najprej vas seveda moram vprašati, kakšen je eh, časovni. Uh, tukaj uh, časovni razpon. Ali je bilo dejansko uh, razlog, da ste to sporočilo prejeli danes, ko ste pristali, ali pa je bil razlog za to par, uh, pritisk Evropskega parlamenta? To bi resnično želeli vedeti. Parlament seveda še vedno ni videl besedila pogajanj med eh, komisijo in mađarskimi oblastmi, zato potrebujemo več časa, da bomo lahko podali naše stališče. Vendar pa nam je jasno, da pogajanja niso v celoti obravnavala drugih resnih skrbi parlamenta in naše politične skupine ključne teme še vedno zadevajo sestavo medijskega organa in tudi medijskega sveta, ki sta politično homogeni telesi in še vedno um, predstavljata prevladojoč vladni, pravosodni in drugačen nadzor nad mediji. Tukaj potrebujemo natančen odgovor na to resno vprašanje. Potem je tudi žalostno, da je komisija delovala šele na eh, podlagi Evropskega parlamenta OVSE in uh, Sveta Evrope. Tukaj um, govorimo, da so sankcije nesorazmerne in obstaja spisek zahtev, ki ga poznate, še vedno so veliko vprašanj, veliko vprašanj odprtih in upamo, da boste lahko danes odgovorili na nje. Seveda čestitamo pripravljenosti mađarske vlade, da popravi ta zakon in želimo, tudi, da bi obravnavali še ostala odprta vprašanja, ki nas skrbijo vse v parlamentu, hkrati pa, da se bodo držali duha listine o temeljnih pravicah, še zlasti čle, člena 11, ki ščiti svobodo izražanja. Želimo vedeti, ali vi menite, da so zahteve 11. člena s tem izpolnjene. Vključiti moramo tudi civilno družbo in vse zainteresirane skupine pri. Um, zagotavljanju preglednosti in odgovornosti in pri širjenju najboljših praks. Tukaj smo želeli doseči nekaj eh, prilagoditev, ki se jih že omejili, ampak demokracija temelji na svobodnih medijih in tukaj se ne bomo upravičevali, da trdno branimo to načelo in storili bomo vse, da bi ta načela zaščitili tako za Mačare kot za vse druge državljane Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa za, za Alde, gospa Weber, dve minuti. You, hvala, gospod predsednik, komisarka, kolegi in kolegice. V tem parlamentu smo že govorili o primerjih, ko so različne vlade skušale kontrolirati medije. Ampak še nikoli ti poskusi niso šli tako daleč kot v mađarskem primeru, ko je to zadevalo televizijo, radio, tiskane medije, bloge in tako naprej. Vse se nadzoruje od registracije do delovanja in tudi do preklica. Skupina Alde v tem parlamentu je prvič pozdignila glas proti temu zakonu in takrat so nas obtožili, da smo politično motivirani. Vendar pa eh, je življenje dokazalo, da smo imeli prav in danes je celo mačarska vlada priznala, da je s tem zakonom nekaj zelo narobe. Zato eh, je predvidela določene spremembe. Predla eh, upamo, da je to dejansko mađarsko stališče, upamo, da bomo to stališče dobili tudi v pisni obliki in seveda bomo zelo pozorno spremljali te amadmaje in spremembe. Kljub temu, ta štiri področja, ki ste jih zahtevali, predstavljajo le delček širše slike, tudi druge vidike treba prilagoditi in spremeniti, še zlasti tiste, ki zadevajo nadzorno moč, ki je dodeljena politično imenovanim ljudem eh, preko Eh, ki vodijo medijske nadzorne organe že devet let, potem tudi ne eh, zaščito virov, eh, potem pomankanje sodnih pravnih sredstev in tako naprej. Ne le mi, ampak tudi komisija bo morala od, odgovoriti civilni družbi in novinarjem, zakaj OVSE in uh, komisar za človekove pravice sveta Evrope uh, ostro kritizirajo te vidike, ki sem jih pravkar imenovala. Vsi skupaj ne moremo biti politično motivirani. Ne, motivira nas splošni interes, da bi zagotovili medijsko svobodo v korist naših državljanov. Za zelene, gospa Sargentini, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja Moje prvo vprašanje so namenjeno komisarki Krus. Gospa komisarka, direktiva o audiovizualnih in medijskih storitvah govori o neodvisnih regulativnih organih. Novi medijski svet in medijski organ na mačarskem lahko daje um, hude sankcije za zelo hlapne razloge in so zelo In ta svet ima v sestavi ljudi, ki so zlasti iz vladilne stanke, stranke. Zakaj tukaj ti organi niso neodvisni? Zakaj ste sprejeli ta telesa in njihove pristojnosti? Zakaj niste tega še enkrat preverili vizavi listine o temeljnih pravicah? komisija in svet, pre, prepričali ste mađare, naj spremijo te štiri spremembe za tuje novinarje eh, in eh, ne pa za mađarske eh, medije. Videli boste, da bodo Orban in njegovi zdaj um, ponosno se široko grudili s, tem, uh, s to odobritvijo in s tem pismom spod, podpore, ki so ga dobili z uh, Eh, strani komisije občasno, obenem pa prepovedujejo parado ponosa v času, ko država predseduje Evropske unije. Upam, da vas to žalosti. Pravite, da z resolucijami eh, ni nič narobe. Pravite, da je šlo tukaj za politično motiviran napad in s tem se uh, pravzaprav tudi izvaja kritika odbora za človekove pravice in vse. Sedaj pa vendarle gospod Orban tudi razume, da je ta zakon treba spremeniti. To me spominja na stalinistične dneve, ko so ljudi zbrisali z določenih fotografij. Vse. In mi moramo promovirati človekove pravice, ne pa da le zagovarjamo moč obstoječih. Um, Oblasti, gospa Murva ima vprašanje za vas. Ga boste sprejeli, gospa Sargentini? Imam igre, kaj se vidi, ko... Eh, Hvala lepa. Nekoliko bom počakala, tako da bodo slišali tudi tolmače. Vlada Fidesa si prav zasluži to, kar se dogaja. Imamo gospoda Šulca, gospoda Kona Bendita, celotna leva stran vam ploska tega parlamenta, vse ti lepi ljudje, oziroma prijazni ljudje na levici tukaj vam pravijo, kako je treba organizirati demokracije. Moje vprašanje je, kakšno sporočilo bo za mađarsko socialistično stranko in za druge socialistične stranke, kajti ta stranka pred nekaj leti so med mirovnimi uh, demonstracijami ljudi streljali v čela. Prekinjen je bil govornik. Gospa Sargentini, boste odgovorili? Right. Uh, ne verjamem, da neodvisni mediji povzročajo nasilje. Prav tako ne vidim, v kakšni smeri je to vaše vprašanje relevantno. Vprašanje je bilo zastavljeno zgolj zaradi vprašanja samega, po mojem mnenju. Eh, Sedaj pa predstavnik EKR, gospod Žobrov, za eno minuto. Panie przewodniczący, wolność słowa jest wartością. Gospod predsednik, svoboda govora je velika vrednota, to vemo vsi, zato je o tej stvari treba resno govoriti, vendar pa se mi zdi, da današnja razprava ni posem resna. Zdi se, da je neke vrste izgovor za levico, da napada desničarske oziroma desno usmerjene vlade in ministra eh, in predsednika vlade na Mačarskem. Seveda vam lahko pokažemo številne države v Evropski uniji, kjer se krši svoboda govora. Veliko krat se omenja tukaj Poljska in tukaj ima Poljska vladna stranka nadzor v vseh ustanovah, ki nadzorujajo uh, parlament, senat, tudi organ, ki nadzoruje medije, tudi javno televizijo in tudi največje elektronske medije. Novinarje odpuščajo le zato, ker imajo nekatera konzervativna mnenja, konzervativni pisci ali pripravljavci programov pravzaprav eh, sploh ne dobijo časa za izražanje svojih mnen. Kje je takrat gospod Šulc? Kaj se takrat zgodi, ko pride to vrstnih kršitev na, na polskem, ki smo jim že bili priča? Hvala. Gospod Leifrit ima bil kartonček. Boste sprejeli vprašanje? Leifrit a... Gospod Leifrit vam želi zastaviti vprašanje. Boste ga sprejeli? Gospod Leifrit, 30 sekund imate. Gospod kolega, če sem vas prav razumev, ste rekli, da v številnih državah Evrope obstaja kršitev svobode medijev in svobode go govora. Katere države so to? In kaj mislite, da boste storili proti temu? Kakšni so vaši nameni? 30 uh, eh, sekund imate na voljo, gospod Džorbo. Najlepša hvala za to vprašanje. Po Opozoril sem vas, da je svoboda medijev temeljni problem in da ga moramo tukaj ločiti od eh, političnih mišljenj, ali smo konzervativci, levica ali desnica. Če se novinarje odpušča samo zato, ker zastavlja zastopajo levičarska mnenja ali pa konzervativna mnenja, je temu treba nasprotovati danes, tudi že na polskem. In mislim, da bomo tukaj eh, lahko računali na solidarnost gospoda Šulca in tudi drugih eh, na levici, da bodo protestirali vsakič, kajti tak, s tem bomo pokazali, da nam gre za standarde, ne pa za politične igrice. Če dejansko nas skrbi situacija medijev, moramo protestirati vsakič, kadar se kaj takega zgodi, tudi kadar se zgodi na polskem. Kadar potrkam s tem kladivce, sem, pomeni, da vam je čas potekel, vem, da vas to včasih zmede. Torej, potem, če pa me ne obogate, ko potrkam s tem kladivcem, pa vam moram pač izklopiti mikrofon. Gospod predsednik, ničesto ne razumem, kar ste želeli povedati. Ob koncu razprave dobite ponovadi besedo. Gospod Tavares. Uh, Gospa komisarka, zelo pozorno sem vas poslušal in priznati moram, da ne vem vedeti, ali sem sedaj užaloščen ali prizadet ali šokiran, kajti komisija pravzaprav sedaj je pokleknila pod mađarsko vlado, kajti mađarska vlada je sklenila, da bo tukaj eh, spremenila zakon samo v perifernih vidikih, nič sebinskega pa se ni spremenilo. Še vedno imamo tukaj eh, napačno sestavo medijskega organa, potem tudi ukrepi, ki se nalagajo eh, tisku, niso bili zmanjšani in tudi mediji bodo nadalje še cenzurirani. Pravzaprav je prava sramota to, kar ste povedali, še zlasti v, v tem pogledu, da komisija trdi, da je dobro, da sedaj tuji novinari, tuji časopisi ne bodo deležni kazni in da je zaradi to vse skupaj odlično. Mislim, da je to vse v nasprotju za načeli Evrope, ki jih zastopamo. Rekli smo, da ne bomo pustili, da bi vladala cenzura v katerikoli evropske države. Očitno se komisija z nami ne strinja. In to je vsekakor nekaj, kar je povsem nespremljivo. In komisijo pozivam, da zagotovi, da opravi svojo dožnost. Cenzur, cenzura se pač ne sme dovoljevati. Hvala lepa, gospod Barbecijo. Gospod predsedujoči, zagotovo se zavedate, kako pomembna je ta zgodovinska stran, s katerim se, se danes. Uh, ukvarjamo v parlamentu. Mačarska trenutno predseduje Evropski uniji. V tej državi so sprejeli medijski zakon, ki ni skladen z evropsko zakonodajo. Šlo je za res nek eh, neprimeren poskus nadzora nad mediji. Mislim, da je vse skupaj še toliko bolj sramotno, zato ker je zasnovano na ideologiji. Država, o kateri govorimo, ima v svojem DNK-ju zapisano borbo za svobodo in neodvisnost. Vsi se tega spominjamo. Nažalost pa so sprejeli politiko, o kateri danes razpravljamo. Šlo je za nek manevr na visoki politični ravni, vendar se mi zdi, da gre tu vseeno za strogo ideologijo. Mislim, da so s tem zasenčili predsedovanje Evropski uniji, ki mu je kot um, komunistič, nekdani komunistični državi, seveda Mačarska, dolžna posvetiti vso pozornost. Hvala lepa, gospod Busotil. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija je danes podala svojo izjavo in jasno je, da je to razpravo prevzel cel niz dogodkov, tako da pravzaprav spoh ni več nobene osnove, da bi jutri glasovali o resolucijah. Verjamem pa, da tisti, ki izražajo iskrene pomisleke glede medijske zakonodaje na mačarskem, imajo pravico do odgovorov. Nažalost pa je naš parlament vse bolj pogosto pleten v križarske vojne zoper posamezne države. Pogosto napadamo vlade Evropske ljudske stranke in sicer še preden je komisija ustrezno preučila zadeve in prišla do sklepov. Še slabše pa je to v tem primeru, kajti kljub temu, da je Mačarska sprejela ukrepe na najvišji ravni, komisija menila, da ni bilo nobenih težav s to zakonodajo. In če komisija ne bi ustrajala, Mačarska ne bi spremenila zakonodajo. Čem je torej bistvo te razprave? Čem je pravzaprav bistvo resoluciji? če ne gre tu izključno za politično instrumentalizacijo. Gospod predsedujoči, Evropska ljudska stranka se še naprej zauzema za spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava, ne glede na to, v kateri državi članici se stvari dogajajo. Nobenega dvoma ni o tem. Vendar nismo pripravljeni s prstom kazati na posamezne države članice in jih kar tako obsojati, še preden je bil zaključen celoten proces mislim, da bi morali stvari spoštovati, ko se enkrat analize zaključijo. Ko se je prejšnji mesec ta tema prvič pojavila, pojavila, sem rekel, da tu ne gre samo za napad na državo članico, da gre za spodkopavanje evropske predsedujoče države. Tako da spodkopavamo svoje lastne institucije, to pa zagotovo ni dobro. Tako da iskreno pozivamo vse skupine, da omaknejo resolucije, ki naj bi jih jutri obravnavali in o njih glasovali ne gre za to, da bi jih preklicali ali preložili, umakniti jih je treba, zato ker ni več nobene osnove, da jutri glasujemo o tem. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Badija. Se opravičujem, vidim, da je nekdo v dvorani dvignil modri karton. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, naj začnem z očitnim prosti pretok novic in mnenja. Mnen je tisto, kar moramo tukaj zaščititi. Zaradi tega smo tukaj. Vsi so izrazili skrb o OECD, potem svet in tudi ostali. Zakaj? Zaradi tega, ker je to načelo, ki je v srčju našega evropskega projekta ta mačarski zakon, ki so ga sprijeli v Orbanovi vladi na hitro, ni bil premišljen zakon in zato ga je treba spremeniti in prilagoditi zato, da se ga prilagodi evropski zakonodaji kot tudi našim temeljnim načelom, ki so zakorenjeni v naših pogodbah. Zato se zelo veselimo, da je mačarska vlada pripravljena dopolniti in spremeniti zakone. da pa so ustanovili odbor, ki bi nadziral svobodo tiska oziroma tisto, kar se objavi in da tam sodelujejo samo člani vlade, nekaj zelo zaskrbljujoče. To bo povzročilo tudi cenzuro. Zato me zanima, če bodo spremenili tudi ta organ. Strinjamo se z vsem, kar je povedala gospa komisarka v zvezi z uh, informativnim pluralizmom, svobodnim, svobodo izražanja in pa vsem temeljnim soboščinam v 11. členu um, listine o državljanskih pravicah. Vendar je treba nadzorovati tudi, kakšne bodo spremembe, ki jih je najavila mačarska vlada, da bodo te dovolj poglobljene in da bomo resnično lahko zaščitili temeljne soboščine in preprečili kratenje pravic s katerim se to dopusti s tem zakonom. Zato prosimo komisijo, da še naprej nadzoruje ta primer. Gospa komisarka, predstavniki sveta, ne gre za političen problem, gre za vprašanje zaščite Evropske unije in spoštovanja evropske zakonodaje. To je naše delo, ki ga moramo opraviti tukaj. Okay, Gospod Lukegar za minuto. Skulle stå her som borgerlig liberal helt ind til benet. Hvala lepa. Mislim, da ne bi smeli liberalci označevati kot ljudi, ki se ne strinjajo s svobodo medijev in svobodo izražanja. Sicer razumem stališča, ki jih je spostavil kolega iz Evropske ljudske stranke, oni so pa zauzeli bolj političen pristop. Tu ne gre za Mačarsko, gre za svobodo medijev. Zato me zanima, ali ima Mačarska kakršne koli težave z vprašanji, ki so ji bila zastavljena. V imenu skupine Alde lahko povem, da smo razpravljali o številnih vprašanjih, da smo vedno imeli težave tudi s komisijami, ki niso znale rešiti probleme. In upam, da bo komisarka pri tem vprašanju našla ustrezen odgovor, zato da bi tudi ta medijski svet na mačarskem res deloval neodvisno. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, tisti, ki ne poznate postopka, naj povem, da je modri karton v pristojnosti predsedujočega. Če se mi zdi, da nimamo dovolj časa za razpravo, vam besede ne dam. Če pa se mi kasneje zazdi, da imamo časa dovolj, vam besedo dam. Vsakič, ko dvignete modri karton, vam besede ne morem dati. Tu imam diskrecijsko pravico skupaj s sekretarjatom. Gospa Trupel. Gospe in gospodje, nimamo nobenega razloga za to, da so v ljudski stranki tako zadovoljni zaradi sprememb v, v, na mačarskem. Torej, jasno je treba povedati, da so spremembe tukaj, vendar pa, da to ni dovolj. Če v tem nadzornem odboru bodo imeli člane samo Fidesa v naslednjih devetih letih, potem zopet ne bo prišlo nobenih sprememb in ne bo prišlo do nobene zaščite virov. To ni noben demokratični zakon o medijih. Gospa komisarka, vi imate verjetno več interesa za tega, da bi imeli mir in da ne bomo motili dela mađarskega predsedstva, kot da bi resnično dobili demokratični medijski zakon. Torej, gre za antikomunistični, neoliberalni pristop in mi moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do kratenja pravic in da poskrbimo za to, da bo ta zakon resnično demokratično spremenjen. Hvala lepa, gospod Kazini. Hvala, gospod predsedujoči. Mačarska vlada je, po mojem mnenju, prav v tem primeru pokazala veliko občutljivost do Evrope in do načel, ki so v sami osnovi naše Evropske unije. Takoj, ko je bil sprejet medijski zakon na mačarskem, je levica sprožila kampanjo, kampanjo, v kateri je uporabila neprimeren jezik. Samo tisti, ki so doživeli nacizem, komunizem in fašizem, vedo, kaj pomeni takšna zakonodaja. Svoboda medijev, pluralizem medijev, svoboda izražanja so temeljni za demokracijo, vendar jih je treba uskladiti tudi z drugimi pravicami, ki pripadajo pravni državi. Predvsem pa so to res temelj demokracije. Naprimer, italijanska ustava v 21. členu zagotavlja svobodo informiranja, vendar prepoveduje neposredno kakršno koli klevetanje. Potem pa 48. člen opredeljuje tudi obveznosti in sicer obveznost, da se vsak časopis, vsak medij registrira. Enako velja tudi za mačarsko zakonodajo. Evropska komisija je izrazila določene pomisleke in pridržke, vendar se ti ne nanašajo na namen, ki ga skuša doseči mačarska zakonodaja. Mislim, da se je s tem jasno pokazalo, da je mačarska vlada vzela na znanje kritike, prevzela svojo odgovornost in spremenila zakonodajo skladno s priporočili. Temeljne pravice bodo v Evropski uniji vedno pomembne, zapisane bodo tudi v mačarsko ustavo. S tem so jasno pokazali na mačarskem, da se želijo vključiti v evropsko kulturo. Ne vem res, zakaj je danes pa organizirana ta razprava, čemu je namenjena. Samo temu, da izrazimo priznanje Mačarska bi bila kriva samo, če bi ukrepala drugače, kot je, kajti na vse zadnje je bila izvoljena z dvotretinsko večino. Hvala komisiji in hvala mačarski vladi. Hvala lepa, gospod Tabajdi. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Kakršen koli poskus omejevanja medijske svobode je seveda zaskrbljujoče za vso Evropsko unijo. Kot patriot moram reči, da me resnično prizadane dejstvo, da je mađarska zakonodaja tista, ki je sprožila razpravo v Evropskem parlamentu in drugih institucijah. Res ni prijeten občutek. Evropska komisija je izrekla precej ostre kritike, to je Orbanova vlado pravzaprav spravilo na kolena. Decembra je Orbanova vlada rekla, da ne bo spremenila zakonodajo, pa ponoma izključila to možnost, sedaj pa Orbanova vlada bila prisiljena, da spremeni zakonodajo, ki je pravzaprav postala škandal v Evropi. Komisija je podala svojo oceno in meni, da so medijski zakoni na mačarskem neskladni, z evropsko zakonodajo, da kršijo direktivo o audiovizualnih storitvah, da ne spoštujo temeljnih svoboščin in temeljnih človekovih pravic. Mačarska je bila s tem poražena, predvsem desničarska politika. Štiri poslanske skupine so pripravili resolucijo pred nekaj meseci. Bistvo teh resolucij je še vedno veljavno. Evropska Komisija in parlament bi morala skrbno spremljati dogodke na mačarskem, kako se bo spremenila zakonodaja, kako bo to vplivalo na svobodo menja, svobodo izražanja. Imam pa vprašanje za ministra Martonija. Zakaj se je Orbanova vlada odločila, da bo črtala določbo, ki je bila osebovana v prejšnji zakonodaji, namreč, da bodo nadzorni organi sestavljeni enakopravno? Verjetno se spomnite, da ko smo mi vladali, je 50-odstotno zastopstvo bilo zagotovljeno. To več ne drži, kakšno je mnenje gospe Kros v zvezi s tem. Še eno vprašanje imam v zvezi s tem. Upam, da mađarska vlada ne bo sklepala, da je enaka kot mađarska. Mislim, da bi mađarska vlada morala sprejeti ustrezne ukrepe in teh vprašanj ne pomesti pod preprogo. Hvala. Hvala lepa. Do zmede je prišlo. Nobenih modrih kart več v tej razpravi. Uh, ah, boj. Ojej. Pa tako življenje. Ok, Mr. Deutsch, for two minutes. Dobro, gospa, za dve minuti imate besedo. Gospod, gospod Deutsch. Eh, bistvo šasonj gospod predsedujoči, gospa komisarka. Na začetku današnje razprave ste, komisarka, rekli, da ste sklenili dogovor z mađarsko vlado. Mađarska zakonodaja bo spremenjena v večjih delih, tako da se strinja s kolegicami in kolegi, da je ta razprava pravzaprav danes nesmiselna. Gre za politično pobudo levice, liberalcev, tako da vse skupaj temelji na neke vrste sovraštvo. Temu smo tudi priča danes v dvorani. V enem od prispevkov strani socialističnih kolegov je bilo slišati, da moramo braniti določena načela. Naj citiram nekoga iz eh, mađarske socialistične skupine, Lari Fari. Sploh ne govorimo o tem, na kar vi namigujete. Gre za dvojne standarde dvojne standarde, ki se izvajajo strani zelenih socialistov, komunistov in liberalcev v Evropskem parlamentu. Gospod Šulc, ko so v preteklosti bile težave s socialistično mađarsko vlado in ko ste skušali uporabiti svoje asistente, zato da bi podali določene izjave v zvezi z nekim novinarjem. Takrat Martin Šulc ni imel ničesar za reči v zvezi s tem. Tudi državni sekretar je bil takrat v mačarski socialistični vladi, ki je sprožil postopek zopr novinarja. Na ta novinar naj bi napisal nek članek, ki ni bil ravno naklonjen vladi. Takrat so vsi molčali. Vodja liberalcev tudi ni nič rekel. Ko so mačarski novinarji preiskovali zadeve, ki so se zgodile v času liberalnega kongresa na mačarskem, prišlo je do goljufi, posledično je prišlo tudi do bojkota. Takrat niste ničesar rekli, če ste takrat molčali v tistem trenutku, ker ste s tem branili načeloma evropska načela, zakaj danes govorite. Hvala lepa, gospa Fajon. Hvala lepa, predsednik pozdravljam da bo madžarska vlada spremenila sporne dele medijskega zakona kot tudi da ste vi komisarka kroesova zadovoljna z napovedanimi spremembami močno pa me skrbi ker se moramo v parlamentu dan pred načrtovanim sprejemanjem resolucije o medijskem zakonu zanesti zgolj na zelo ohlapna sporočila da nimamo nobenega podrobnega zagotovila madžarskih oblasti kakšne bodo dejansko spremembe zato me zanima kako ste v nekaj urah lahko prišli do teh ugotovitev in ali so pri um, ugotovitvah sodelovali tudi zunanji strokovnjaki hitrost napovedanih sprememb daje tudi slutiti da ne gre za vsebinske popravke ampak le za kozmetiko kar nikakor ni sprejemljivo. zakaj smo prav danes ko je na dnevnem redu razprava izvedeli da bo vlada zakon spremenila v dveh tednih in da je komisija zadovoljna? zdi se da nekdo želi resno utišati skrbi evropskega parlamenta da tehnično delo ki ga napoveduje madžarska ne vodi v demokratične spremembe zakona v skladu z listino o temeljnih pravicah. tako kot organizacija za varnost in sodelovanje v evropi smo resno zaskrbljeni glede sestave in pristojnosti medijskega sveta saj gre za očitno močno širjenje državnega nadzora nad novinarji pozdravljam pripravljenost na dialog vendar pa ponavljam ne gre za napad na madžarsko sem nekdanja novinarka gre za zaščito novinarjev po vsej evropi in eh, razočarana sem da se s spornim zakonom ne ukvarja tudi komisarka redingova pristojna za temeljne pravice. in spoštovana komisarka zanima me še nekaj kakšna je vizija evropske komisije o prihodnosti novinarstva v evropi? v uniji rabimo neke minimalne kriterije ki zagotavljajo svobodo in neodvisnost medijev in medijski pluralizem. pozivam vas da se tega lotite čim prej saj je danes že močno načeta svoboda medijev tudi drugod po evropi in s tem posledično kvaliteta medijskega poročanja. hvala. Eh, eh, voorzitter eh, ik denk dat we allemaal ervan uitgaan dat het Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da vsi gledamo na zadnje dogodke kot na nekaj pozitivnega. Mačarska vlada skuša odpraviti vse pomisleke v zvezi s tem, ali so res predani medijskemu pluralizmu ali ne. Komisija je povedala, da bo Mačarska spremenila medijsko zakonodajo tako, da bo ta v celoti skladna s temeljnimi pravicami. Mislim, da sedaj ni več nobenih nejasnosti. Razprava o medijskem pluralizmu v Evropskem parlamentu je vedno povezana tudi z nacionalno strankarsko politiko in mislim, da bi se morali temu v prihodnje odpovedati. Gospa komisarka, vaša nova pobuda, da se vzpostavi delovna skupina o medijskem pluralizmu, je izvrstna. V parlamentu bomo seveda z veseljem delali tudi na tem. Gre za izvrstno priložnost za to, da si podrobno pogledamo, korenine medijskega pluralizma, ne da bi pri tem kakorkoli vplivala nacionalna čustva. To je res izvrstna pobuda, če bomo seveda zauzeli objektiven pogled na medijsko pokrajino v Evropi. Naj za zaključek še nekaj izpostavim, da bo sem jasno. Evropski zakonodajalci so skušali urediti tudi področje medijev. Nekateri bomo jutri to še dodatno zahtevali, vendar se mi zdi, da takšno ravnanje ni pravilno. Mislim, da se strinjate. Hvala lepa, gospod Zver. E, tudi jaz pozdravljam odločitev madžarske vlade da bo dopolnila medijski zakon čeprav menim da je bil ta množični napad na njo e, glede medijskega zakona krivičen in pa neutemeljen. zakon je nastal v specifičnih razmerah ki v zahodni evropi niso vselej dobro razumljene. v vseh tranzicijskih državah je bil medijski prostor v lastniškem pa tudi v smislu politične naklonjenosti zelo asimetričen neuravnotežen obvladovala ga je levica zato je zahteva po večji uravnoteženosti medijskega poročanja v tranzicijskih družbah popolnoma normalna. pojem uravnoteženosti se uporablja v znanstvenem in političnem diskurzu že dolgo in v začetku je bil vezan ravno na področje medijev. tudi očitek o politični pristranskosti eh, sestave medijskega sveta po tem zakonu je bil popolnoma nekorekten. po tem zakonu so člani izvoljeni kar z dvotretjinsko večino v parlamentu in velika večina evropskih držav ne pozna tako demokratičnega mehanizma. no skratka gospa komisarka držali vas bomo za besedo da boste še bolj skrbeli za urejenost medijske krajine v evropski uniji. Eh, tega ne boste zmogli le s pregledom zakonodaje držav članic ampak z bolj temeljito analizo dejanskih razmer zlasti v novih članicah vključno z mojo slovenijo. želite pritegniti pozornost ali zastaviti vprašanje? že prej sem povedal, da nič več modrih kartonov v tej razpravi. na žalost. gospa Verheyen. Postopkovno v redu, izvolite. Za vas imam vprašanje, pravzaprav, gospod predsedujoči. Ne glede na to, kaj vi trdite, si res prizadevam za to, da bi povedal, kar želim, ampak v tej dvorani samo ekstremna levica in desnica dobita možnost, da spregovorita na podlagi modrega kartona. To je enostransko vodenje tega sestanka in zato vas res prosim, da tudi sredina in desna sredina dobita možnost, da zastavite vprašanja drugim poslancem in poslankam. Sicer ne boste zagotavljeni kopravnega obravnavanja. Modre karte ne omogoča skladno s posameznimi političnimi skupinami. Tisti, ki prvi dvigne modre karton, dobi besedo. Čas se nam je potem iztekel, zato sem rekel, da nihče, ne levica, ne desnica, ne sredina, ne bo imela več možnost zastavljati vprašanj skladno z modro karto. Upam in želim si, da bi imel več časa, da bi vsi imeli možnost dobiti besedo, zato se vam res opravičujem, ker je ne boste dobili. Ne gre za nobeno politično izbiro. Gospa Ferhejen, za minuto in pol präsident sehr geehrte frau kommissarin kroes! gospod predsedujoči gospa komisarka kroes najprej bi se rada zahvalila gospe kroes da ste se tako zelo angažirali v tej razpravi rada bi se pa zahvalila tudi mačarski vladi za to da so se držali tistega kar so obljubili da če bo spremembe potrebne, bodo tudi izvedli. Svoboda medijev in svoboda izražena je eden temeljnih načel Evropski uniji. Mediji imajo tudi odgovornost v naši drž, družbi, ne smejo diskriminirati, morajo spoštovati dostojanstvo oseb in tako dalje, vendar pa se morajo držati tudi resnice. In zato želimo velik napredek. Mediji si zaslužijo tudi zaščita v Evropski zakonodaj. Komisija je zaščitnica in zagovornica in nadzornica, da se spoštujejo te zakoni in to je v preteklosti zelo dobro storila. Zato mislim, da bi. Ta razprava bila danes odveč, če bi bolj zaupali delu komisije kot um, nadzornici za zakonov. Torej, treba je poskrbeti za to, da se zakoni, ki niso v skladu z evropsko zakonodajo, da ponijo spremenje. Ideološke razprave se vedno znova pojavljajo v tem kontekstu in mislim, da te niso tukaj na pravem mestu. Gre torej za sporna vprašanja v zvezi s to zakonodajo in. Z vsemi razpravami smo skupaj prišli do dobrega rezultata. Upam, da bodo politične skupine tukaj pozabile na svoje politične igrice in da se bodo bolj osredotočile na tisto, kar je res bistveno. Gospa Dal. Bistoš asoň minister ur. Gospa komisarka, gospod minister. Ko smo slišali, so v mačarski vladi dosegli dogovor skupaj s komisijo. Glede na to, kar pravijo drugi, gre za, tukaj za spremembe. Ta medijski zakon je bil zrabljen za napad na mačarsko vlado. Govorite o predlogu sprememb, govorite o informac informaciji, o svobodi izražanja, vendar pa gre tukaj predvsem za nesporazum in to zavaja celotno razpravo. Pravica do informiranja, to je tisto, kar me resnično zanima. Moramo dobiti dostop do pravih informacij, ne do manipuliranih informacij in to ste vi kršili danes popovdne. Zdi se nam reč, da je edini standard svobode medijev, če to lahko izrabite za napad na desno stranko. Če pa gre za socialiste, za liberalce, tukaj pač nikogar ne skrbijo človekove pravice, ko je mađarska vzrečna vlada leta 2006 kratila človekove pravice, ko smo imeli pravice, oziroma probleme z manjšinami, pravice jezik, uprave jezika in tako dalje. Takrat pa niste razpravljali o teh um, kršitvah človekoprej zdi se mi, da gre tukaj za dvojni standard in to me resnično skrbi. Govorili smo o diktatorjih, o drugih eh, stvarih in vprašanjih. Spominjam se, če v Šeško je v diktature, kaj pa tukaj? Meni se zdi, da je vaš koncept o tem, kaj je demokracija, zelo pristranska. Sedaj pa gospod Misaros. Najlepša hvala, gospod predsedojoči rad bi izrazil skrb nad tem, da sploh imamo takšno razpravo danes. Vsi vemo, da je prišlo do nesporazumov o mačarskem medijskem zakonu, vendar pa je to treba rešiti znotraj Evropske unije. Oni, oziroma Evropske komisije, oni so tisti, ki morajo rešiti to vprašanje. Mislim, da v tej razpravi ni nobenega smisla, ker vidimo, da bo kmalo prišlo do rešitve. Zdi pa se mi zaskrbljujoče, da obstaja resnično panična kampanja z levice proti tej, um, tem zakonu. Levica uporablja zelo nizke udarce za napad na desno vrad, vlado. Končno smo po dolgem vladanju levice dobili desno vlado in končno smo se rešili naše komunistične dediščine. Kje ste bili leta 2008, sedaj, ko govorite v, o človekovih pravicah, ko je Robert Fico skušal sprijeti za medijski zakon s sankcijami? Vi pač imate dvojne standarde in takrat smo dobili takšen zakon, ki velja še danes. Mislim, da resnično eh, vse to je obžalovanja vredno to je treba prepustiti strokovnjakom komisije in mačarski vladi. Oni so tisti, ki se morajo okvarjati s tem. Takšne napade na vlado, ki vodi predsedovanje Evropske unije, je resnično škodljivo za celotno Evropsko unijo in mednarodni prestiž. Gospod Kavada. To je resna zadeva gospod predsedujoči. Zato bi se morali dvigniti nad to res grozljivo polemiko, ki sem jo danes slišal tu v dvorani. Gre za vprašanje zdravja medijev. Sam sem del tistih, ki podpira vašo državo in ki ceni mačarsko prebivalstvo. Nekateri so želeli, da bi bolj objektivno obravnavali posamezne informacije, tudi v mačarski vladi, vendar ne morete na, domestiti ene propagande z drugo. Danes sem vesel, ampak vseeno previden. Vesel sem, da se je več delov tega zakona spremenilo, da se je vaša vlada odločila spremeniti elemente te zakonodaje. Vesel sem tudi, da ste se zauzeli za boljše spoštovanje listine o človekovih pravicah. Na to se vaše prebivalstvo v zadnjem obdobju pogosto sklicevalo. Komisarka Neli Krus, podpiram vaš predlog, da se vzpostavi skupina strokovnjakov, vendar bomo še naprej stvari skrbno spremljali, kajti kot vidimo, določenih vprašanj niste obravnavali, niti niso bili določeni deli zakona dovolj podrobno spremenjeni. Gospod predsedujoči svet Evropske unije, naj povem, da ste dediči Košota Lista, Žojla Branta, junaka iz leta 40, potem polkovnika Maleterja iz leta 56, ste dediči Sandra Majerja, ste dediči Imna Kontraša in tako naprej. Ne razočarajte jih. Mačar je izumil tudi Rubikovo kocko. Nikar se ne igrajmo v Evropi z mediji tako kot z Rubikovo kocko, kajti to je obsojanja vredno. Okay, dear colleagues, now we go to the council. Spoštovani kolegi, sedaj gremo na sklop KHDI, pritegnite pozornost predsedojočega. Nažalost ne bomo mogli dati besedo vsem, ki so prosili za besedo. Torej držali se bomo vrst, eh, vrstnega reda, tako kot ste prosili za besedo, gospod Kaler, gospod Mauro, gospod Postinaro, gospod Alfano, gospod Paska in gospod Bronc. Potem pa imamo še sedem kolegov, ki ne bodo dobili besede. Vse upravičujem. Gospod Kaler, eno minuto. Zelo strok bom pri časovni omejitvi. Gospod Kaler, eno minuto. Kje je gospod Kaler? Je gone? Ga ni. I'm sorry, Mr. Galler, Michael Galler. Gospod Galler, niste prosili za besedo? danes sta se evropska komisija in mađarska vlada dogovorili o besedilu mađarska vlada ga je prebrala in pomembno je za nas vse da vemo da je mađarska vlada sprijela vse pripombe Evropske komisije. To pomeni, da imamo postopek, ki je zakonit, ki je demokratičen in ki je sprejemljiv za mađarsko vlado in za komisijo. Nažalost pa smo danes dobili kampanjo levice, kar ni prvič, imamo mačarske evropske poslance iz socialistične politične skupine, ki so nas napadali vse čas in so spodbujali tudi druge, da storijo iste. Kaj pa škandali, ki so se zgodili v preteklosti na njihovi strani? Spoštovani kolegi, spoštovani poslanci, mislim, da so vas zavajali v na mačarskem. Imamo demokracijo, imamo medijski zakon, ki je popolnoma v skladu z evropskimi standardi. Spoštovani kolegi, zelo pomembno bi bilo, da se osredotočimo na prava vprašanja, ki so nujna in ki jih je treba rešiti eh, hitreje kot ta problem zakona. Gospod Mauro. Grazie. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Sicer si želim verjeti, da tisti, ki so tako močno kritizirali mačarsko zakonodajo, so želeli samo svobodo medijev, ampak mislim, da bi morali spoštovati delo, ki ga je upravila komisija. Mislim, da bi morali spoštovati tudi vsebino, ki se izraža med razpravo. Prevzeti moramo nas je odgovornost za to, da se obrne grozljiva stran v parlamentu. Jutri ne bi smeli glasovati. Jutri bi morali enostavno preklicati resolucijo, ki temeli na vsebini, ki ni več veljavna, kot je dokazala komisarka tako da svet in komisijo vabim, da neformalno stopite v stik s konferenco predsednikov, da pride do te nujne izmenjave informacij, ki bo jutri do povdne omogočila, da še pred resolucijami izglasujemo odločitev, da o teh resolucijah ne glasujemo in se s tem izognemo tudi ideološkim razpravam. Hvala. Naru, ja, Gospod Pastinar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Govoril bom romunsko komisar konfirma, ka parlament. Vaše izjave, gospa komisarka, potrjujejo to, da je imel Evropski parlament prav, ko je napadal medijski zakon na Mačarskem. Mačarska vlada je to priznala s tem, da bo spremenila štiri poglavja v tem zakonu. V vašem pismu ste na koncu dejali, da boste analizirali ta zakon in njen skladnost z evropsko zakonodajo. Vi ste govorili o listini človekovih pravic, zato imam dve vprašanje, gospa komisarka, kako lahko menite, da so standardi OVSE-ja in pa Evropske unije previsoki za nas. Gospa Alfano. Miss Alfano. Gospa Alfano, ne. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Hvala lepa. Gospod predsedajúci, gospa komisárka na slovaškem imamo zelo dober pregovor, ki pravi, da se je pot do pekla um, poslan z dobrimi nameni. Vendar bi bilo mogoče dobro, da bi bolj občutljivo govorili o teh spremembah. Mačarska je predvidela veliko sprememb, vendar pa smo pri tem pozabili na nekaj. In enako velja namreč za dvojno državljanstvo. Tukaj bomo imeli kar nekaj problemov. Kako bi se počutili v Kanadi in pa v ZDA, ko bo na tisoče Ukrajincev in eh, Serbov dobilo eh, mačarsko državljanstvo. Gospod Brond. <clears throat> Hvala lepa. Medijski zakon zapoveduje uravnoveseno pokritje novic in da objave ne smejo kršiti javnih interesov ali javni red in mir. To se mi zdi zelo nevarno in zaskrblojoče, kot naprimer rasizem in ksenofobija. Če obstajajo takšni zakonodaj, zakon, zakoni, pač nihče ne govori o tem. Poglejte si, kakšni so mediji v naših državah. BBC je korporacija za pranje možganov, ki je zelo pristransko, ki ne vključuje predstavnikov vseh strank. Naše stranke so napadene, vendar pa jih nikoli ne povabijo na televizijo. In leta 2006 so skoraj zaprli našega predsednika v zapor. Smo zaključili ta sklop in gospa komisarka Kros ima besedo, izvoli. Gospod predsedujoči, Kar nekaj poslancev je odprlo to vprašanje. Gre za slučaj, da smo se za to razpravo odločili danes, da je ravno danes prišlo do rezultata po pogovorih in razpravah na strani mačarske vlade. Včasih, gospod predsedujoči, potrebujete pomoč. In seveda je dobro, da tukaj pojasnimo, pojasnimo, zakaj gre in da tukaj lahko predstavim dejstva. Je to slučaj? Na ključje? Ne vem. Na nek način govorimo o celotnem postopku, ki se je začel decembra, sedaj smo že februarja, torej malce več kot sedem tednov že šest let delam v Evropski inštituciji in mislim, da je to zelo hitro. Iz mojih izkušenj vem, da tako hitro ne moremo rešiti takšnega problema, torej v sedmih tednih. Fascinantno je tudi, ko ugotovimo, kakšne je ozadje tega rezultata. Gre za kombinacijo gospod predsedujoči. Torej, ne govorimo prvič o tem vprašanju, o tem smo se že ukvarjali prej, bili smo tudi jasno, jasni, torej ne gre za noben dvom o tem, zakaj gre. In vemo, kaj, kakšno je stališče političnih skupin o tem vprašanju. In drugič, govorimo o zelo pomembnem vprašanju. Mislim, da mi ni treba posebej razlagati, da je vprašanje svobode izražanja, svobode tiska zelo pomembno za komisijo. Zelo smešno bi bilo, če to za nas ne bi bilo prednostno, ko zagovarjamo demokracijo. Je mogoče na ključje, da smo prej razpravljali o Egiptu, o tem, kako je treba ustvariti in graditi demokracijo lahko ste prepričani, da se komisija tega zaveda in da resnično delamo vse, kar lahko, da zaščitimo in zagovarjamo demokracijo, ko je ta napadena. Gospod predsedujoči, tretje vprašanje pa je seveda mačarsko predsedstvo. Ne bodimo naivni. Seveda je ena od držav, ki je v Evropski uniji, um, tudi si na jasnem, da ko predsedujejo, morajo seveda izpolnjevati tudi določene obveznosti in morajo storiti vse, da bi razrešili težavo. In še zadnji vidik pri celotnem vprašanju je, kot to razumem, da je seveda Evropski parlament popolnoma jasen. sporočali ste informacije javnosti prek svobodnih medijev, torej ne podcenjujte svoje vloge. Seveda pa je celotna kombinacija konec koncev pojasnilo, zakaj smo tukaj s to točko na dnevnem redu. Tako da, ko pravim to, da so temeljne pravice pomembne, tukaj ni dvoma. In eh, ne govorite mi, da sem jaz tista, ki jo zanima samo to, da bi bilo vse mirno. Potem me ne poznate. Borka sem, borim se za demokracijo. In imam kar nekaj izkušenj v mojih letih v politiki, ki jih je več kot pri večini izmed vas. No, sedaj pa še nekaj o konkretnih zadevah. Neodvisnost medijskega organa, kaj je s tem? Naša predhodna analiza medijskega zakona kaže, da je postopek za izvolitev predsednika in organa, članov tega organa taki, da so spremljivi za večino Evrope. To moramo priznati. moramo priznati, da ima večinska stranka dvotretinsko večino in tako pač je. Kar se tiče uporabe člena 11, uporabljamo direktivo in pogodbo, pa seveda tudi 11. člen listine. Tukaj ni dvomov. pravosodnega pregleda. Ni, kot je dejal poslanec Morajš. Odločitev medijskega organa proti njej se ne da pritožiti z administrativnimi postopki, kakorkoli že. V členu 163 pa je zapisano, da se ta uradna odločitev lahko ko kritizira pred sodiščem. Sodišče lahko suspendira izvržbo odločitve. Gospod Weber, zaščita virov po tem zakonom je nezadostna, pravite, če vzamemo medijsko svobodo kot osnovno evropsko načelo in o tem sem že govorila, je potem to začetek in to bi moral biti tudi konec za naš način razmišljanja o celotni temi. In vedno sem to govorila na evropski ravni. In s tem bom nadaljevala, to vam obljubljam, nadaljevali bomo s podbujanjem tega. Pravica novinarja, da zavaruje svoj vir, je seveda ena temeljnih pravic, ki zagotavljajo izvajanje novinarske svobode. Nikoli se ne sme zahtevati od novinarjev, da razkrivajo svoje vire, razen če je to potrebno za kriminalno preiskavo. In to načelo, gospod predsedujoči, velja ne glede na politično ozračje. In eh, rekla bi, da je potrebno to še bolj strastno braniti, ko so mediji in novinari v šipkejši poziciji, kot je to danes glede na direktivo o zasebnosti in elektronski komunikaciji, ki trenutno velja, morajo države članice zagotoviti zaupnost komunikacij. Kakorkoli že, direktiva pa ne velja za dejavnosti, ki niso v področju uporabe evropskih pogodb. In to je dejstvo. Evropski zakon ne velja za zadeve, ki se dotikajo obrambe, javne varnosti in eh, izvajanja kazenskega prava. In glede na načelo subsidijarnosti morajo države članice imeti možnost sprejeti ukrepe, če bi lahko prišlo do kršitve zasebnosti posameznika in seveda morajo spoštovati listino o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Vsaka taka omejitev mora biti sorazmerna, potrebna in mora biti sprejeta znotraj demokratične družbe. Komisar ne more obsoditi takšnega nacionalnega početja in tega tudi ne želim. Člen 30. Odsotnost omembele tega. Veliko poslancev je opozorilo na to. Vem, da veliko izmed vas obžaluje, da komisija ne upošteva 30. člena pri oceni medijskega zakona. To ni res. In eh, naj to zelo jasno povem, enostavno ni res. V svojem prvotnem predlogu za direktivo je komisija vključila obvezo za države članice, da jamčijo neodvisnost nacionalnih regulatorjev reproduktivnih organov. In vem, da se boste spomnili, določba ni bila podprta v svetu in kljub močni podpori Evropskega parlamenta, tega se zavedam, je bila spremenjena. Sedaj imamo pač tak 30. člen, kot ga imamo. Končna formulacija ne vzpostavlja obveznosti za vzpostavitev neodvisnih organov to ni tisto, gospod predsedujoči, česar si želimo, vendar pa to je zapisano v tem dokumentu. In zato pač moramo biti realni, čeprav to obžalujemo in to sprejeti. Mačarske oblasti so se strinjale, da bodo dodale k besedilu, desetemu členu, dodatno besedilo. In sedaj citiram da je naloga celotnega medijskega sistema, da ponudi avtentične, prave in ustrezne informacije o dogodkih. To bo torej, to bo sedilo po spremembi. Upravičujem se, da besedila niste dobili, vendar pa o tem besedilu smo se pogajali zelo dolgo, tako da ga nisem mogla razdeliti. Takoj, ko pa bo to možno, bom to storila. Seveda vem, da upam, no, da mi verjamete to, kar pravim, vendar pa konec koncev želite imeti to zapisano in imeti priložnost to tudi prebrati. Torej, ni več obveze po tem, kar je bilo prej zapisano, kar sem že dejala v vodoma. Gospod Lokegard je spraševal, ali sem pripravljena pripraviti zakonodajo o medijskem pluralizmu. Uvodoma sem že dejala, da sem pripravljena sprejeti ukrepe na področju medijskega pluralizma z vsemi pristojnostmi, ki so na tem področju. Ne moramo imeti pristopa, ki bo enak za vse. To je jasno in mađarski primer je to še bolj izpostavil. Vzpostavila bom to delovno skupino. Hvala lepa za vašo pripravljenost, da se ji pridružite in se bomo pogovorili o izzivih, s katerimi se soočamo, zato da bomo zagotovili, da bomo imeli celodovit pregled nad razmerami v Evropi in da bomo tudi sprejeli ustrezne ukrepe. To bo vključevalo tudi neodvisnost medijev, ki mora biti ena prednostnih nalog. Stališče AUSE glede mađarskega medijskega zakona in njihova analiza. Tukaj gre za drugačno pravno podlago. Trije glavni razlogi so za to, gospod predsedujoči. In to so ti glavna vprašanja o vsem. Gre za pomisleke glede novega medijskega organa, predvsem zaradi dolgega mandata članov in še zaradi nekaterih drugih zadev. Razložila sem že stališče komisije in mislim, da je dolžina mandata v ostalih svetih, medijskih svetih tudi tak, da je v razponu med 5 in 9 let. En primer je Rundfunk Rete. Torej, kaj na kocki, to je moja zadnja pripomba. pripričana sem, da bo zunanji minister ponovil to sporočilo mađarske vlade. To je to, da je mađarska vlada zapisala svoj predlog in ga predala komisiji. Lahko vam zagotovim, da bomo v sedmih tednih, da smo v sedmih tednih, kar sodelujemo, da sem navdušena nad eh, delom eh, mojih sodelavcev in lahko vam zagotovim, da sta obe strani trdo delali in sta upravili svoje delo. Ne samo na ustrezen način, temveč tudi na ustvarjalen način, da bi našli pravo rešitev. Kaj ti gre za pomembno zadevo in rešitev moramo najti. Hvala lepa. E, Hvala lepa. V imenu sveta. Postopkovno vprašanje, prosim. Eh, eh, Gospod predsedojoči, rad bi spregovoril o postopkovnem vprašanju in govorim komisarki. Besedilo, o katerem govorite, bi bilo možno, da bi ga vsaj dobili vodi političnih skupin. Rad bi ga pred glasovanjem jutri. Lahko odgovorite na to, spoštovana gospa komisarka? as far as I am um, involved, uh, answer is. Kar se mene tiče, da, seveda. In tudi gledam v smeri zonanega ministra Mačarske, mislim, da tudi pravi da. Da, takoj, ko bo možno. Mačarski minister bo tudi sedaj imel priložnost, da spregovori v imenu sveta, gospod Martoni, zonani minister. Hvala lepa, gospod predsedujoči zelo cenim, da ni potrebno uporabiti mojega telesa, da izrazim svoje stališče, sedaj v imenu Mačarske z vašim dovoljenjem. Naj podam nekaj pripomp glede na to, da je bil odgovor komisarke Kruz zelo obsežen in temeljit, tudi kar se tiče medijskega sveta, to je bilo specifično vprašanje za me. Mislim, da je na to vprašanje že bilo odgovoreno. Torej, nekaj točk. Najprej naj izpostavim, da je Mačarska v polni meri zavezana vrednotam, načelom, pravilom, kot so zapisana v pogodbi v listini o temeljnih pravicah in v vseh ostalih instrumentih mednarodnega prava naj si gre za evropsko ali univerzalno glede človekovih pravic. Ko so se pojavile prve ostre kritike, kar se medijskega zakona tiče, in to je bilo pred sprejetjem zakona, naj še prav posebno omenim pripombe predstavnikov za medije o vsem, je bila moja preprosta želja, da preberem, preštudiram in analiziram besedilo in eh, potem ugotovim, kaj je morda napak, eh, kateri dvom in pomisleki so se pojavili glede ali glede interpretacije izvajanja tega zatokona. Zato smo takoj pozdravili in podprli Evropsko komisijo kot varuha pogodb, da naj analizira besedilo in naj nam sporoči svoje pomisleke oziroma zaskrbljenost. Točno to se je zgodilo. Komisija je preverila zakon, podala predloge in vsi ti predlogi so bili sprejeti in lahko potrdim, da bomo po jutrišnjem imeli sestanek kabineta, sprejeli bomo besedilo in Takoj ga bomo posredovali mađarskemu parlamentu. Predlogi sprememb bodo sprejeti takoj, ko bo postopkovno možno in bodo takoj stopili v veljavo. Naj se zahvalim Evropski komisiji za trdo delo, pomoč, prav tako pa bi se rad zahvalil vsem vam ki ste podali poštene, razumne pripombe in ste nam pomagali pri tej nalogi, ki menim, da je zelo pomembna ne samo za nas, temveč tudi za Evropsko unijo kot celoto. Naj dodam še, da smo pripravljeni pomagati in podpreti delovno skupino, ki jo spostavljate, komisarka. Mislim, da je to v vseevropskem interesu. Vsi želimo sodelovati v tej skupini in tudi pomagati, kolikor se le da. Edino zadevo, ki jo obžalujem, pa je pretirana kritika, ki se pojavlja v nekaterih političnih izjavah, kot sem že dejal. Je zakon bil sprejet in včasih se nam zdi, da smo krivi še preden se preučijo vsa dejstva. Torej, že na začetku smo bili domnevno krivi, ne pa domnevno nedolžni, kot bi morali biti. Kajti to je podlaga za, vsak, za vsako sodišče. Včasih je bilo torej nekoliko se skupaj nerazumno, nepošteno v tej politični razpravi, v razpravi, ki jo seveda podpiramo tako interno domačo, kot tudi na evropski in še širše ravni. Mislim pa, da je bilo to škodljivo za vse evropske interese, za evropsko integracijo. Sedaj pa menim in upam, da smo to prebrodili in naj še enkrat povem, da imamo trdno namero listino temeljnih pravic vključiti v novo mačarsko ustavo. Mačarska bo tako prva država, ki bo to listino imela kot eh, integralen del mačarskega pravosodnega sistema. In tukaj bo šlo za področje ne samo skupnostnega prava, temveč bo to na vrhu hierarhije celotnega sodnega sistema in bo prevladalo nad vsakešno zakonodajo, ne se gre za kazensko pravo, razpravo v medijih ali kateri koli drugi temi. Tako da mislim, da bi to moralo dati zagotovila vsem, da se temeljna pravila, načela in vrednote, ki jih vsi delimo, spoštovana strani moje države. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod minister. Šest predlogov za resolucije smo imeli, zdaj pa smo zaključili z razpravo na to, z razpravo na to temo. Kratek odmor za to, da se zamenja, zamenjajo predstavniki komisije in naslednja razprava bo v zvezi s sporazumom o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo.